dnevnega reda za današnje popovdne. Gre za skupno razpravo o farmakovigilanci. Začeli bomo s poročilom gospe McKevan o farmakovigilanci zdravil. Potem pa bomo obravnavali tudi še drugo poročilo gospe McKevan o spremembi direktive 2001-83 ES vidim, da je komisar že z nami in to pomeni, da lahko kar začnemo in besedo najprej dajem pročevalki. Izvolite. You, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nedvomno vsi v tej dvorani jemljete ali pa ste kdaj jemali farmacevtske proizvedbe. Proizvode, varnost teh proizvodov je ključnega pomena za javno zdravje. Prejšnji teden na zasedanju strokovnjakov, ki so govorili o novi zakonodaji, so nas opomnili, da leto 2010 pomeni 50. obletnico folidemida. Vsi, ki ste moje starosti, se spominjate tega škandala, otrok, ki so se rojevali brez udov. Mrsikaj smo se naučili iz teh izkušenj in s časoma so vlade razvile sistem farmo, farmakovigilance, s katerim nadzorujemo varnost zdravil, postalo je jasno, da klinična preizkušanja sama ne bodo dovolj za to, da bi zagotovili, da ko damo zdravila na trg, dejansko uh, se že zavedamo vseh stranskih učinkov. Prišlo je do napredka in prejšnji teden so nam strokovnjaki povedali, da z napredkom, ki je že bil dosežen, Eh, bi bilo potrebni samo nekaj primerov folidemida, da bi se zavedli težav. V 60 letih pa je bilo potrebno 2000 takih primerov, preden smo se zavedli problemov. V zadnjih letih na evropski ravni pripravljamo skladen sistem uh, med državami članicami in Evropsko agencijo za zdravila na področju farmakovigilance. Jasno je, da moramo sodelovati, kajti ko gre za 500 milijonov ljudi, eh, lahko bistveno hitreje prepoznamo neželejne učinke, kot pa če bi delovali samo na nacionalni ravni vzpostavitev agencije za zdravila in agencij v posameznih državah na podlagi evropske zakonodaje. Vse to je prispevalo k napredku. Ravno tako smo vzpostavili tudi praktična orodja, največjo podatkovno zbirko na svetu in na ta način lahko še hitreje prepoznamo neželene učinke. Potrebujemo pa še nadaljni napredek in še vedno smo priča težavam zdravili, kot je Vioks in pa v zadnjem času zdravilom za diabetes. In Jutri bomo glasovali o zelo dobrem svežnju, s katerim bomo še bolje napredovali na področju farmakovigilance. Kaj, kakšne so tukaj novosti? Imamo svetovalni odbor za tveganje in na ta način sedaj združujemo strokovnjake ne samo iz nacionalnih vlad, ampak tudi iz vrst pacijentov in zdravstvenih delavcev izboljšujemo informacije, ki jih dobivajo pacijenti, izboljšujemo poročanje nacionalnim organom, eh, ravno tako pa na navodila za uporabo vključujemo poziv pacijentom naj eh, nas obvestijo o neželenih učinkih. Ravno tako obveščamo pacijente o tem, da uporabljajo novo zdravilo in da morajo biti pozorni na eh, negativne učinke. Ravno tako vzpostavljamo sistem na enem mestu, kjer združujemo vse informacije o varnosti zdravil, o varnosti pacijentov. E, torej vse te informacije, ki jih zdaj ure in ure morate zbirati, bodo sedaj na voljo na enem mestu. Izogibamo se podvajanju, pri poročanju in na ta način sproščamo vire za pomembne raziskave. Mislim, da bomo s temi spremembami bistveno izboljšali sistem farmakovigilance v Evropi. Za zaključek pa naj se še zahvalim vsem tistim, ki so prispevali k temu, da smo tam, kjer danes smo. Eh, predvsem poročevalcem v senci. Gre za zelo kompleksen dosje in med v svojih vrstah smo jih imeli odlične strokovnjake, Eh, tu je tudi predstavnica španskega predsedstva s svojimi strokovnjaki, ki je opravila odlično eh, delo. Zahvaljujem se tudi svojemu pomočniku, ki je zelo pomagal pri tem, da smo razčistili stvari. Zahvaljujem se sekretarijatu sveta, sekretarijatu komisije in številnim organizacijam, ki so nam poslale informacije in ki so nam pomagale razumeti njihova stališča. Eh, lekarne, združenja pacijentov, nacionalni regulatori in tako naprej. Šlo je za eh, naša skupna prizadevanja, s katerimi upamo, da bomo lahko kasneje tudi prispevali k dobremu uresničevanju te zakonodaje. Najlepša hvala, gospa McEwen. Zdaj pa v imenu komisije dobi besedo gospod Tajani. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, spoštovani poslanci in poslanke, komisarja Dola nažalost na ni. Žal moram tukaj nadomeščati pravzaprav kolegico, vendar sem ponosen, da sem lahko tukaj pri tej pomembni razpravi o farmakovigilanci. Zelo sem zadovoljen tudi, da smo uspeli doseči soglasje. Prav tako so pomembni tudi vsi soporočevalci, tudi poročevalka na strani komisije. Na podlagi tega poročila, o katerem se bo glasovalo jutri tukaj v parlamentu, bodo bolniki v Evropski uniji veliko bolje zaščiteni sistem farmakovigilance, torej tisti, ki se nanaša na zdravila za človeško uporabo, so pomemben korak v sodobni medicini. Ne gre samo za varovanje javnega zdravja, temveč bo ta sistem poskrbel tudi za boljše funkcioniranje notranjega trga in racionalizacijo zakonskih ureditev tega področja. Poleg tega bodo tudi bolniki aktivneje vključeni v sam nadzor nad zdravili. Farmako Vigilanca, ki je v pristojnosti Evropske agencije za nadzor nad zdravili, bo pripomogla tudi eh, k nadaljnemu izboljšanju nadzoru in tudi k zmanjševanju tveganja v prihodnje. Komisija je zelo zadovoljna, da se lahko tukaj pogovarjamo v duhu skupno sprejetega mnenja in lahko rečemo, da smo v celoti zadovoljni sklenjenim dogovorom. Večina ciljev je bila doseženih in eh, uspeli smo tudi eh, sestaviti izjavo komisije v zvezi eh, s tistimi deli predloga, ki so bili izbrisani. Komisija v skrbi, da ne bi zavlačevala sprejetja tega pomembnega dokumenta, se zavezuje, da bo poskrbela za eh, zapolnitev manjkajočih eh, položajev, ki trenutno še niso zasedeni v Evropski agenciji. Ob pregledovanju odprtih tem Eh, si komisija prizadeva, da bi razširila razpravo o tem v svojih delovnih skupinah in bomo njihove rezultate dela upoštevali v prihodnje. Hvala. Para... Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa v imenu odbora ITRE dajem besedo gospodi Vasi za dve minuti. Gospod predsednik, želim prendre. Hvala, gospod predsedujoči. Eno minuto imam na voljo, potem pa se bom spet oglasila sedaj. Se oglašam v imenu odbora ITRE kot soporočevalka, zahvaljujem se najprej gospe poročevalki za njeno poročilo in rada bi povedala, da je v primeru tega dosjeja najpomembnejše, da imamo boljše informiranje bolnikov, najpomembnejše pa je, da se skupaj borimo proti nezakonitim pojavom, proti tistim, ki želijo preprečiti poročanje o sekundarnih učinkih zdravil in da imamo eh, skupna prizadevanja s komisijo tako da nam bodo lahko tako zdravniki kot bolniki v prihodnje poročali o sekundarnih učinkih, kar bodo potem posledično obdelovali nacionalni pristojni organi. V pristojnosti držav članic bo torej spremljanje nezaželenih učinkov zdravil. In sedaj lahko sicer govorimo tudi o primeru iz Švedske, ko se je govorilo o narkolepsiji, naprimer, medtem ko ta pojav doslej sploh še ni bil znan drugod kot posledica cepljenja proti gripi, naprimer. Vendar je pomembno, da to vključuje tudi finančne razsežnosti, predvsem financiranje nacionalnih pristojnih organov in odbor za Eh, farmakovigilancov mora biti ločen od drugih odborov, ki nadzirajo uporabo zdravil in zaradi tega moramo te odnose razjasniti tudi v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Rivasi. V imenu odbora IMKO dobi besedo gospod Turme za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Imam minuto ali dve? Imate eno minuto. Dobro, potem bom hiter. Zdravila so tudi več milijard vreden posel in zato je tudi jasno, da so eh, številni lobi močno pritiskali tako na komisijo kot na druge deležnike ob sprejemanju tega dokumenta. Razumem interes vseh, tudi komisije, da ohranimo prost notranji trg. Strinjam se tudi z vsemi, ki so spregovorili v prid nadzora nad neželenimi učinki eh, zdravil. Razumem pa tudi farmakološki eh, lobby ki eh, hoče preprečiti eh, prosti pretok informacij strani bolnikov in tudi obdajanju določenih zdravil na trg. Žal pa mi je, da zamisel, ki sem jo podal v svojem poročilu, ni bila ohranjena. Namreč, da bi se vprašali o dodani terapevtski vrednosti novih zdravil. Ker veliko krat se zgodi, da imamo tako imenovana poglavitna glavna zdravila, ki jim spremenijo samo nepomembne zdravila, sestavinice, če lahko tako rečem, da jih lahko dajo pod novim imenom na trg in določijo novo ceno in podobno. In tako se zgodi, da imamo nova zdravila, ki so zelo draga, vendar nimajo nobene dodane terapevtske vrednosti v primerjavi z obstoječimi zdravili. Tako da sem prepričan, da bo ob prihodnjem pregledu zakonodaj na tem področju treba razmisliti o naših sistemih, nadzora, ker naši zdravstveni sistemi s tem izgubljajo sredstva in bi bili hvaležni za vsak ukrep, ki prepreči to vrstna ravnanja. Zato moramo spostaviti boljši sistem, ki bo lahko upošteval tudi dodano terapevtsko vrednost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Da, imate prav, ko ste se mi zahvalili. Al turno de oradores, Sedaj pa prehajamo na govornike v imenu poslanskih skupin. Najprej za Evropsko ljudsko stranko za dve minuti, gospa Juso. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej naj spostavim delo, ki ga je opravila pročevalka gospa McKeven. Ne samo kar zadeva vsebino, ampak tudi kar zadeva formo. Zelo dobro je sodelovala s pročevalci v senci. Zahvaljujem pa se tudi španskim strokovnjakom za to, kar so prispevali k temu dogovoru. Namen farmakovigilence je povečati preglednost in varnost proizvodov, ko pridejo na trg in to še posebej velja za profile tvegan zdravil in za potencijalne neželene učinke, ki jih lahko povzročijo. Pozdravljati moramo tudi vzpostavitev odbora za farmakovigilanco, ki bo posredoval svoje rezultate agenciji za zdravila, še posebej eh, kar zadeva tista zdravila, ki bodo prišla na trg v Evropski uniji. Gre za zelo dobro rešitev. Ravno tako je pomembno, da se spremeni vloga držav članic in proizvajalcev. Eh, Agrovigilance, torej podatkovna banka, bo poglavitni vir informacij, kar je zelo pomembno. Povdariti moramo dejstvo, da lahko tudi potrošniki eh, sporočijo negativne učinke, tako da bo mogoče vzpostaviti tudi portal o medicinskih proizvodih, ki bo povezan s portali posameznih držav članic. Na ta način bomo izboljšali eh, vedenje državljanov o zdravilih, ki jih jemljajo. Eh, ne smemo pozabiti, da farmakovigilanca igra pomembno vlogo tudi pri zaščiti javnega zdravja. Sprejetje direktive in uredbe bo nedvomno prispevalo k izboljšavam ne samo kar zadeva trenutne postopke, ampak bomo tudi bolje usklejevali dejavnosti posameznih držav članic. Najlepša hvala. Za minuto in pol, gospod Koreja de Campos. Signor Presidente, gospod predsedujoči pojavlja se vedno večja zahteva po varnosti zdravil tudi takrat, ko ta že pridejo na trg. In to pomeni, da potrebujemo še bolj učinkovit sistem farmakovigilance od tega, ki ga zdaj imamo. Gre za upravljanje s tveganjem na nadnacionalni in nacionalni ravni. Mm, s tem, ko smo se lotili tega vprašanja, smo se odzvali na zahteve naših državljanov in nadgradili prizadevanja iz prejšnjih let. Neželeni učinki, ki jih povzročajo nova zdravila, so nažalost peti najpogostejši vzrok za smrti v bolnišnicah spremenjeno zakonodajo bomo izboljšali sistem farmakovigilance na evropski ravni, predvsem z boljšim usklajevanjem. Glavni namen sprememb je čim hitreje opaziti in zabeležiti neželene učinke. Nova zdravila bodo tudi označena tako, da bo jasno, da so še v fazi preizkušanja. Spodbujamo vključevanje uporabnikov, večjo ozaveščenost, kar zadeva okoljska vprašanja in pa tudi nadgrajujemo vlogo organizacij, ki sodelujejo na tem področju na evropski ravni. Zahvaljujem se torej poročevalki, pa tudi španskemu eh, predsedstvu in komisiji za opravljeno delo in upam, da bom eh, jutri lahko z veseljem podprl ta dokument. Najlepša hvala za skupino Alde za dve minuti, gospe Farvano, gospa Parvanova. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kolegi in kolegice, naj se najprej zahvalim Lindi za odlično upravljeno delo pri tem tehničnem dosjeju. Zahvaljujem pa se tudi komisiji, poročevalcem v senci in svetu za plodno sodelovanje, ki je bilo ključno za doseganje dogovora v prvem branju. Uh, Na ta način bomo vzpostavili bolj učinkovit sistem farmakovigilance v Evropi. Kot poročevalka v senci zelo pozdravljam dogovor, ki je bil dosežen pod španskim predsedstvom, pa tudi to, da je v končno besedilo vključeno stališče parlamenta. Morda imamo opravka z manj privlačnim dosjejem, vendar pa je ta dosje ključen za zagotavljanje določenih načel ki so ključna za zaupanje pacijentov v uporabo zdravil. Zbiranje podatkov o neželenih učinkih zdravil na evropski ravni in pa boljše usklajevanje z nacionalnimi organi in farmacevskimi podjetji je ključnega pomena za to, da bomo zmanjšali tveganje povezano z uporabo zdravil. Uh, Okrepili bomo tudi varnost pacijentov z možnostjo, da organi zahtevajo študijo učinkovitosti tudi potem, ko je neko zdravilo že dobilo dovoljenje za dejanje na trg. Na ta način bomo tvegali manj življenjem pacijentov. Preglednost je bilo eno od ključnih načel tudi tekom pogajanj. Potrebno se je izogibati zlorabi informacij, ki so na voljo. Z večjo količino informacij pa bomo tudi izboljšali zaupanje pacijentov v zdravila, ki jih uporabljajo. Upam, da bomo s temi spremembami zagotovili večje zaupanje pacijentov v zdravila, ki jih uporabljajo. Sama pa se pridružujem pozivu k reviziji navodil za uporabo zdravil. Naša dožnost je, da zagotovimo čim večjo preglednost in učinkovitost tega sistema v prihodnje. Najlepša hvala, gospa Parvanova. V imenu skupine zelenih za minuto in pol, gospod Stremopolos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki gospe McKevin za zelo dobro poročilo in čestitam kolegici Rivazi za zelo analitično delo. Že posem na začetku smo bili zaskrbljeni, da bi poročilo utegnilo spodbujati nek hitri postopek za dajanje zdravil na trg, ki ne bi vključeval dovolj preverjanj. Mislim, da je pomembno, da imamo ustrezen sistem nadzora. Zaradi teh pomislekov smo že od samega začetka temu dosjeju nasprotovali in glede na to, da je bila zaskrbljena tudi civilna družba, smo zahtevali bolj strog sistem odobravanja zdravil za dejanje na trg. E, ta bi moral vključevati več kliničnih preizkusov, ravno tako pa bi bilo potrebno dokazati, da ima zdravilo. E, zdravilni oziroma učinek oziroma neko dodano vrednost. V samih pogajanjih so poskušali pomisliti, eh, se odzvati na naše pomisleke, eh, naprimer tudi s tem, da lahko pacijenti sami poročajo o neželenih učinkih. Vendar pa tukaj ne smemo pozabiti na okoljski učinek in na tveganje, ki ga predstavljajo zdravilo. Glede tega nam ni uspelo doseči kompromisov potrebno bi bilo nadzorovati tudi potencijalni okoljski učinek zdravil. To je potrebno upoštevati tudi v postopku eh, dovoljen za dajanje na trg. V kompromisu pa nažalost pozivamo države članice samo k temu, da naj v naslednji fazi začnejo razmišljati tudi o nadzoru nad okoljskimi učinki. Komisija pa je tista, ki mora preučiti, kakšne so razsežnosti tega problema. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tremopulos, za eno minuto in pol, gospod Kabrnoh. Eh, eh, Mikrofon, prosim. Ja. Vážený pane predsedo, dámy a pánové. Spoštovani gospod predsedujoči, gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Dovolite mi, da se zahvalim gospe McKevin za njeno delo in naj se zahvalim tudi vsem, ki so se ukvarjali s tem dosjejem. Ta direktiva o farmakovigilanci ni bila spremenjena že skoraj deset let. Naj izpostavim, da je seveda zelo potrebno posodobiti to zakonodajo. V polni meri se zavezujem boljšim informacijam za bolnike. Bolniki morajo biti enakovreden partner zdravnikom. Velik del te vloge bo odigrala tudi dostopnost do podatkov in to vključuje tudi informacije o učinkih zdravil, vključujoč neželenih učinkov zdravil. Združujemo vse informacije na enem mestu. To bo pomenilo učinkovito izmenjavo informacij med nacionalnimi informacijskimi sistemi in bo dvignilo zavest in zavedanje bolnikov. Prav tako lahko to prepreči usodne posledice, saj se bo lahko zdravilo hitro umaknilo z trga. To pa bo izboljšalo zdravje in kakovost zdravstvenih storitev. Hvala lepa, gospod Sabrnoh. Sedaj pa dajem besedo gospodu Maštalki, dve minuti v imenu GUNGL. E Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi govorimo o pomembnem vprašanju zdravil. Zdravila rešujejo življenje, lahko pa seveda tudi škodijo. Kot smo že omenili, so stranski učinki peti najpomembnejši vzrok za smrt v bolnišnicah. Zato potrebujemo proaktiven sistem farmakovigilance in to bo pomenilo reševanje bolnikovih življenj. Ta zakonodaja nam je pomagala, saj smo dosegli izboljšanje v sistemu in smo zaščitili bolnika na boljši način. Pozdravljam sistem neposrednih informacij, ko bodo bolniki lahko neposredno poročali v ta sistem o neželenih učinkih. Tako bomo te učinke lahko prej odkrili, bolniki pa bodo poročali tudi o stranskih učinkih, ki so prav tako pomembni in se bodo lahko pogovorili z zdravnikom, naprimer če bo šlo za učinke zdravil na njihovo psiho. Prav tako bodo lahko poročali prek interneta in prek drugih sredstev. To je dobro za tiste, ki naprimer ne znajo uporabljati računalnika. Prav tako nam je uspelo s podporo informacij za bolnike. Izboljšali bomo dostop do informacij in sicer eh, z evropskim internetnim portalom, ki bo na voljo vseh jezikih. Prav tako pa bomo imeli tudi podatkovno bazo Eudra Vigilance. Prav tako skušamo zaščititi bolnike na najbolj občutljivih področjih. Veliko smo že dosegli, vendar pa zadeve je potrebno še izboljšati. Potrebno je izboljšati preglednost pri organih, ki sprejemajo odločitve, prav tako moramo zagotoviti tem organom sredstva. Biti pa morajo neodvisni in trajnostni. Prav tako moramo preprečiti konflikt interesov. Zato da bi zagotovili, da bodo ukrepi, ki jih sprejemamo za varovanje bolnikov, ne bodo nekaj, kar bi bile pod vplivom komercialnih interesov. Hvala lepa poročevalki za dobro upravljeno delo. Hvala lepa, gospod Maštarka, sedaj pa ostali govorniki, dve minuti, gospod Lize, prosim. Hvala lepa, gospod predsedoči, spoštovane kolegice in kolegi. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki Lindy McEwen in rad bi se zahvalil tudi Pilara Juzo poročevalki v senci v naši skupini. Linda McEwen je pripravila dobro poročilo, o tem bomo jutri glasovali. Varnost bolnikov bo tako znatno izboljšana. Po mojem mnenju pa je največji dosežek to, da nam je brez večje kontroverze uspelo zagotoviti veliko boljše informacije za bolnike internetni portal podopkovna baza v vseh državah članicah v vseh jezikih bo izboljšala informacije za bolnike. Hkrati pa je to še prav posebno velika pomoč za mobilne bolnike. Kajti, če smo veliko na poti, dobimo navodila za uporabo v tujem jeziku in to pač ne pomaga prav dosti. Če ga pa potem lahko dobim tudi v svojem jeziku prek interneta, je to v veliko pomoč ta predlog, ki bo v veliki meri gladko sprejet, bo informacije znatno izboljšal. Veliko bolj kot predlog Ferhojna, ki smo ga imeli. In sporočevalcem, gospodom Fjernerjem, sem vodil tudi zelo dober razgovor in to bomo morali dopolniti rezultate, ki smo jih dobili pri farmakovigilanci, vendar pa že to, kar smo dosegli, kar je dosegla Lina McEwen, je velik napredek. Naj zaključim. Pozdravljam tudi to, da želimo spremeniti navodila za uporabo in komisija mora to storiti hitro. Nekoliko pa sem žalosten, da še nismo sklenili o povzetku navodil za uporabo. Ko so predlagali črni, črni okvirček. In eh, se glede tega še nismo poenotili. Morda pa bi bilo dobro o tem razmisliti v prihodnje. Hvala lepa vsem, ki so sodelovali. Hvala lepa, gospod Lize. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Kadenbach, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Hvala lepa tudi z moje strani, Lindy McEwen in kolegicam in kolegom, poročevalcem v senci, ki so sodelovali pri tem. Naj pa najprej pozovem bolnike in evropski zdravstveni sistem, mislim, da si moramo po eni strani vzeti čas, da prisluhnemo bolnikom, ko jim predpisujemo zdravila, da bodo resnično vedeli, kaj jemljajo in da bodo tudi vedeli, kakšni so možni neželeni učinki. Po drugi strani pa moramo zahtevati tudi poštenost bolnikov, kajti samo takrat bo sistem dejansko deloval, namreč da bodo zdravila kar se da varna. Pozdravljam poročilo, to je nadaljni korak v pravo smer za to, da bi neželeni učinki po vsej Evropi bili zajeti tako, da bo medicinsko osebjo, pa tudi farmacevtska industrija kar se da hitro lahko se odzvala na te neželene učinke v posameznih državah članicah imamo že zelo dobre sisteme in mislim, da je naslednji korak poenotiti te sisteme in jih združiti. Mislim, da tudi tukaj velja stari pregovor, da je celota več, kot je vsota posameznih delov in veseli me, da bomo lahko z veliko absolutno večino sprejeli te predloge na našem plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Sedaj pa za minuto, gospa Lepaš. Hvala lepa, sedaj bi se tudi jaz rada zahvalila in čestitala poročevalki za to odlično pravno delo. Pravzaprav eh, nismo imeli dovolj časa za prvo branje tako obsežnega dokumenta, vendar je bilo očitno dovolj za to, da dosežemo soglasje. Uh, Moram reči, da je gospa poročevalka svojimi sodelavci opravila odlično svoje delo. Mislim, da bomo s tem dosegli večjo preglednost. Preglednost bi tudi sicer morala biti pravilo, ki nima izjem. In eh, zato si moramo prizadevati, da se še naprej pregledno soočamo z novimi proizvodi in da temeljimo na strokovnih znanjih. Nikakor ne smemo zgraditi sistema, ki bi škodoval bolnikom slabim obveščanjem. S tem upam, da bomo dosegli večjo raven preglednosti, čeprav sem upala, da bomo posegli dlje glede samega besedila, morda pripomba, ki se vam bo zdela nepomembna, vendar eh, mislim, da je pomembna. Eh, od komisije smo zahtevali, da bi zagotovila od proizvajalcev jamstva, da ne bodo izpuščali določenih snovi v zemljo in vode. Hvala lepa, sedaj pa minuta, gospod Karenan. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naša poročevalka v senci se upravičuje, ker je ni v Strasburu ta teden. Prosila pa me je, da naj se zahvalim gospe McEwen za zelo plodno sodelovanje pri pripravi te zakonodaje. Cilj zakonodaje je okrepiti skupnostni sistem farmakovigilance za zdravila za humano uporabo in mislimo, da smo dosegli dogovor, ki bo najprej omogočil bolj robusten sistem ocene tvegan, po drugi strani pa bomo imeli boljši sistem odobritve za dajanje na trg in boljši sistem za varnost. Tretjič, imeli bomo boljši in bolj učinkoviti sistem poročanja o neželenih učinkih. In četrtič, seveda bomo imeli večjo preglednost in varnost zdravil. Bolniki bodo imeli tudi boljši dostop prek internetnega portala do informacij tudi o stranskih učinkih zdravil in ti ukrepi, po našem mnenju, bodo uprit najprej evropskim bolnikom in državljanom, po drugi strani pa bodo tudi poenostavili vlogo komisije držav članic in odbora za oceno tvegan, pa tudi farmacevskih podjetij in bodo zagotovili kar se da visoko uh, raven varnosti bolnikov po EU. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kajnan. Sedaj pa gospod Matijas, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da se zahvalim in čestitam poročevalki in tudi vsem kolegom, ki so bili vključeni v ta postopek. Vemo, da so smrti zaradi neželenih učinkov peti najpogostejši učinek eh, smrti v bolnišnicah in to želimo zaeziti in zato potrebujemo dober sistem farmakovigilance. Zato morajo zdravila, ki so že na voljo, postati bolj varna. Ne pozabimo, da so laboratorijski testi eno, praksa pa drugo. Potrebno si je ogledati tudi to, kar se je dogajalo s cepivom za novo gripo. Ljudje si niso prav podrobno ogledali sekundarnih učinkov cepljenja in zato moramo to izboljšati. To bo pomenilo, da bo tudi zdravstveno osebe in bolniki imelo večjo vlogo pri prepoznavanju stranskih učinkov in mislimo, da je to lahko pozitiven znak za celotno EU. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Groste, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Pogovarjamo se o farmakovigilanci in to je zelo pomemben steber, na katerem delujemo že nekaj časa in upamo, da bomo že v prvem branju dosegli način, da bolje zaščitimo uporabnike zdravil. Ta sporazum, ta dogovor je velik korak v smislu večje varnosti bolnikov in upamo, da bomo s tem dosegli hitrejše odkrivanje stranskih in neželenih učinkov, da bodo lahko to vrsta zdravila hitro umaknjena z trga. Pravzaprav prav ne izumljamo na novo farmakovigilance, temveč hočemo izboljšati zadeve, hočemo izboljšati poznavanje možnih tveganj in to bo možno na podlagi boljšega sodelovanja med pristojnimi organi. S tem pa bomo tudi bolje poznali neželene učinke in tudi na podlagi podatkovne baze odravigilance bomo lahko dosegli večjo preglednost, tako da bo ta baza postala enkratna točka za eh, posvetovanje tudi vnaprej in tudi za dostop do podatkov. S tem se bo tudi dodatno izboljšalo sodelovanje in komuniciranje med pristojnimi organi. Ti pa bodo pridobili tudi večjo zmogljivost za ocenjevanje razmerja med prednostmi, koristimi lasnosti zdravila in vključenimi tveganji. Tako pa bomo lahko bolje posedovali ustrezne informacije tako bolnikom kot strokovnjakom. In s tem bomo lahko dosegli boljše obveščanje, vendar ne smemo pretiravati s prevelikim številom nepotrebnih informacij, ki jih uporabniki ne bi mogli niti pravočasno dojeti. Danes, kot lahko vidimo, je samo navodilo za uporabo izgubilo svoj namen, se je komaj da berljivo in zato bo treba razmisliti, kako bi to bolje razvijali v prihodnje, da bodo tudi bolniki imeli od tega več in da bodo imeli tudi več zaupanja v zdravila. Hvala lepa. Gospa Grostet, sedaj pa gospa Vernjo, minuta in pol. Gospod predsednik, predsedujoči gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Farmakovigilanca ima za namen ustaviti širjenje neželenih učinkov in uporabe nezaželenih zdravil. Gre za zelo bistveno temo za varnost in kakovost naših zdravstvenih sistemov. In ne morem, čeprav sem vesela, da vas vidim, gospod komisar, ne morem, da ne bi obžalovala, tega, da gospod Dali danes ni tukaj. Farmakovigilansa je eh, lahko tudi koristna za proizvajalce zdravil. Vsi pa se tudi prizadevamo, da bi izboljšali stanje zadev. Gre tudi za načine pridobivanja dovoljenj za dajanje na trg in za večjo preglednost. Vendar mislim, da je ta dogovor bil priložnost, ki je nismo dovolj izrabili za to, da bi dosegli boljšo povezanost med sistemi. Zato je posebna uloga odbora za oceno tveganja zmanjšana, saj ni dovolj neodvisen od agencije in upamo, da se bo o tem še razmislilo. Žal mi je, da države članice tudi niso prijavile pristojnim odborom primerov eh, nesoglasja med interesi in konflikta interesov. In eh, vprašanje je tudi, kako se bodo vnaprej financirala prizadevanja za farmakovigilanco. Glede prvotnega predloga komisije mi je žal, da nismo uspeli doseči boljšega dogovora, vendar je žal prišlo do določenih neskladi in le ta izid nam je omogočil, da sprejmemo ta pomemben dokument v prvem branju. Najlepša hvala, gospa. Vrnil gospa Ris farmakovigilanca in organovigilanca sta zelo pomembni področji, ki naj bi nam skupno zagotovili neke vrste jamstvo in zavarovanje pred vsemi možnimi tveganji ali pa vsaj pred neželenimi učinki, ki povzročajo celo smrt. Takih smrtnih primerov je več tisoč vsako leto. Poleg tega je tu še veliko dramatičnih zgodb, ki izhajajo iz teh neželenih učinkov. Take primere bi radi močno znižali ravno z boljšim sodelovanjem med pristojnimi organi, z boljšo koordinacijo izmenjave podatkov in tudi z boljšim sodelovanjem med bolniki in zdravniki ter z boljšim dostopom leteh do podatkov, hočemo doseči torej dejansko preglednost dela pristojnega odbora in zelo pomembno je, zato se stalno vračam na to, da farmakovigilanca pomeni alfa in omega celotnega prizadevanja in politike na tem področju. Hvala lepa, sedaj pa za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 Na leto umre 200 tisoč ljudi zaradi neželenih učinkov, 50 odstotkov bolnikov pa ne jemlje zdravil v skladu z navodili, ki so priložena. Veliko bolnikov pa bi rado imelo dostop do koristnih in uporabnih informacij, podatkov o zdravilih. Zaradi tega je pomembno vzpostaviti sistem, ki bo s pomočjo interneta uporabnike bolje informiral in jim nudil konkretne resne podatke. Glede eh, dostopa osebja, zdravstvenega osebja do podatkov, pa je tudi pomembno, da imajo prave podatke, sicer brez tega ne bomo imeli ustrezne farmakovigilance. Pomembno je, da se znamo na nezaželene pojave ustrezno odzivati, zato je potrebna totalna, popolna preglednost farmakovigilanca ni samo posredovanje informacij, temveč tudi posredovanje informacij po internetu v vseh uradnih jezikih Evropske unije, tako da bodo imeli vsi bolniki možen dostop do vseh podatkov in preprečevanje lažnih informacij informacij. Ta sistem je treba izboljšati in njegova učinkovitost je temelj vseh prihodnih prizadevanj. Glede povečane preglednosti sistema farmakovigilance lahko rečemo, da je zelo pomembno zbiranje vseh informacij o sekundarnih učinkih, In prav tako je treba širše informirati celotno družbo, osveščati vso populacijo, ne le bolnike in s tem bomo dosegli tudi večje zaupanje bolnikov zdravila. Najlepša hvala, gospa Lukačevska, za eno minuto, gospa Childers. Gospod predsedujoči, hvala, čestitam kolegici za zelo dobro poročilo. Več kot 200 tisoč mrtvih na leto v Evropski uniji zaradi neželenih učinkov zdravil, to je res alarmantno in zato toplo pozdravljam prizadevanja v Evropski uniji za večjo preglednost in ve, boljše obveščanje o neželenih učinkih, ki povzročajo toliko smrtnih žrtev predlog uvaja nova pravila za nadzor nad varnostjo proizvodov, tudi pravila za izdanje dovoljen za dajanje na trg, tremu pa bo treba nameniti tudi nova sredstva, da bomo lahko preprečili prodor ponaredkov zdravil, ki močno ogrožajo zdravje naših ljudi. S tem bomo pomagali tudi zdravstvenemu sektorju in tudi bolnikom. Vse skupaj bo prispevalo k večjemu zdravju in boljšemu počutju evropskih državljanov. Dobro bi bilo, če bi čim prej vzpostavili ustrezno spletno stran, ki bo imela povezave v vseh jezikih Evropske unije, kjer bodo lahko naši državljani poiskali potrebne informacije. Najlepša hvala, gospod Čaldars. Gospod Bartoloci, dve minuti. Da, hvala, gospod predsedujoči drage kolegice in kolegi, gospod komisar. S temi novimi določbami bi radi okrepili sistem farmakovigilance v Evropski uniji. To je seveda zelo ambiciozen cilj tega poročila in s tem mislim tudi povezavo z uredbo 706 iz 2000 in tudi na direktivo iz leta 2003. Pomembno je, da se pri tem aktivno vključijo vse institucije, komisija, svet in Evropski parlament. Pomembno je, da se pogovarjamo tukaj o tem poročilu, katerega namen je izboljšati farmakovigilanco v Evropski uniji. Dobro je tudi videti, da se dejavnosti na tem področju krepijo. Racionalizacija je lahko tudi eno od ključnih področji tega poročila. Predlagajo se ukrepi za zaščito javnega zdravja na podlagi harmoniziranih standardov po vsej Evropski uniji. Saj vidimo, da je število žrtev neželenih učinkov odločno preveliko. Storiti moramo vse, da bodo naši državljani bolje zaščiteni. In bolniki so pomembni za vse nas, prav tako njihovo obveščanje, saj so pomembni dejavniki v tem sistemu. Zato je pomembno tudi okrepiti dejavnosti za večjo preglednost in boljše komuniciranje ter eh, registriranje oziroma beleženje neželenih sekundarnih učinkov. Sistem je treba izboljšati z boljšim sodelovanjem tesnejšim sodelovanjem na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Ob ustreznem sodelovanju vseh treh ravni bomo imeli boljšo izmenjavo informacij in boljši pregled nad neželenimi učinki. Tudi organizacija boljših eh, informacij preko interneta je nekaj, kar bo močno prispevalo boljšemu stanju in bo uprit tako stroki kot bolnikom. Najlepša hvala, gospod Marinesku, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Farmacevtska industrija je ključni sektor za evropsko gospodarstvo. Tako zato, ker je v neposrednem stiku s prebivalstvom, pa tudi iz gospodarskih razlogov. Mislim, da je poročilo, in da so predlogi, ki sledijo, nekaj, kar bo prineslo več varnosti za bolnike. Prav tako pa bomo bolje povezali delo nadzornih organov. Podatki o stranskih učinkih zdravil morajo biti na voljo tako pri regulativnih organih, kot tudi pri zdravstvenem osebju. Konec koncev pa morajo tudi bolniki biti obveščeni o vseh stranskih in neželenih učinkih. To mora biti na voljo v navodilih za uporabo. Prav tako pa bi rad dodal še nekaj. Tista zdravila, ki morda ne, niso bila preiskana na vse neželene učinke, bodo lažje umaknjene z trga. Zato moramo imeti redna poročila o zdravilih, vsaj vsakih pet let. Včasih so lahko stranski učinki takšni, da jih zaznamo šele po 20-30 letih, od tak trenutka, ko je bilo zdravilo dano na trg. Konec koncev pa moramo izpostaviti tudi to, da moramo spodbuditi inovacije in raziskave v farmacevtski industriji. Najlepša hvala, gospod eh, Marinescu. Gospo, gospa Ronculi, dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Preverjanje varne uporabe zdravil, ko so enkrat že odobreni za dajanje na trg, je tudi pomembno, saj se negativni učinki zdravil lahko kažejo šele čez čas in njihovo Spremljanje je nujno potrebno, se vidimo, koliko smrti na leto povzroči v Evropski uniji. Z Znanstveniki morajo redno spremljati neželene učinke, eh, še zlasti, kadar gre za kombiniranje različnih zdravil. To je prednostna naloga Evropske unije na tem področju, na področju javnega zdravstva nasploh in pomembna izmenjava informacij in spremljanje zadev med proizvajalci, zdravstvenimi delavci, stroko, nadzornimi službami in tudi bolniki. Če neko zdravilo več ne deluje tako, kot smo pričakovali, je treba spremeniti način predpisovanja, uporabe ali pa ga je treba umakniti z trga. Tudi to je možno v resnejših primerjih. Zaradi tega je zvišanje farmakovigilance vsekakor nekaj, kar nam bo ponudilo obilo prednosti, s tem bomo imeli tudi možnost hitrejšega odzivanja in umikanja nevarnih zdravil z trga veliko hitreje kot prej. In s tem se bodo tudi bolniki lahko dejavneje vključili v sistem obveščanja o neželenih učinkih zdravil in to na evropski ravni. Za bolnike pa bo tudi koristo, da bodo imeli več konkretnih informacij o zdravil, ki jih prejemajo. Vendar tukaj tudi ni popolnega soglasja med državami članici, zato bomo to očitno za sedaj prepustili pristojnim organom. Hvala lepa, sedaj smo že pri postopku Cash. Dijaju imite mojo pozornost. E, Gospa Borkoleti, za eno minuto. Najlepša hvala. Po mojem mnenju je najpomembnejše pri tem dokumentu pravzaprav vzpostavitev ustrezne podatkovne baze za bolnike in dejstvo, da bo možno do vseh informacij dostopati iz iste točke. Več kot 200 tisoč smrtnih primerov let, letno je res e, grozljiv podatek in zato se moramo zadev lotiti hitro in ukrepati. Število takih primerov po državah je sicer različno, ponekod celo alarmantno visoko. Je pa tudi možno, da prihaja do različnih podatkov, tudi zaradi tega, ker so ponekod od teh primerih obveščeni samo zdravstveni delavci, ne širša javnost ali pristojni organi vsakem primeru je vzpostavitev take podatkovne baze pozitivni korak, ker bodo vsi imeli možnost dostopanja in obveščanja, da bomo preprečili tako velike zamude, kot smo jim priča sedaj. To bo koristno tako za proizvajalce, kot za nadzorne organe in tudi za uporabnike. Vsi morajo nastopati odgovorno. Najlepša hvala, gospod Mikolašič je naslednji cieľom farmakovigilancie je dosiahnuť aby pacienti a následne príslušné. Hvala lepa. Cilj farmakovigilance je zagotoviti, da tako bolniki kot pristojni organi in zdravstveni delavci poročajo o vseh, ne samo o hudih, temveč o vseh neželenih učinkih zdravil, tako da bi te podatke lahko zbrali na enem mestu, kar bo zelo koristen način in pomembno orodje za vse udeležence, pomembno sredstvo za nove ukrepe in zato je pomembno, da imamo zbrane podatke o neželenih učinkih. Močno podpiram vse te ukrepe, s katerimi se spodbuja bolnike k temu, da bodo bolje informirani, da bodo tudi sami prispevali k nadzoru učinkovitosti zdravil in tudi za boljšo preglednost podatkov v navodili, ki so priložena zdravilom tem bomo preprečili, da bi se v bodoče preprosto zamovčalo neželene učinke. Tak primer je bil tudi z določenimi kontracepcijskimi sredstvi pri nas. To poročilo bo prispevalo veliko k prednostim za vse udeležence. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Gospa Weisberger, eno minuto. Sedent. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej zahvala poročevalki in poročevalcem v senci za odlično upravljeno delo dober nadzor nad zdravili ščiti evropske državljane. Istočasno pa tukaj tudi krepimo vlogo pacijentov. Dve stvari sta tukaj izredno pomembni. Varnostni portali in pa navodila za uporabo. Pozitivna novica je, da bomo z novo zakonodajo dobili portal za varnost zdravil v vseh državah članicah, kjer bodo objavljeni objavljena vsa navodila za uporabo in nadaljne informacije. In na ta način bomo odpravili neozdržno situacijo, kajti v številnih državah navodil za uporabo ni dovoljeno objavljati na spletu kar je v nasprotju z vsakodnevno realnostjo državljanov, ki bi te informacije potrebovali. Zdaj bo mogoče po vsej Evropi uh, Eh, dobiti navodila za uporabo v svojem jeziku na spletu. To boš lahko naredil tudi, če boš naprimer eh, navodilo za uporabo izgubil. Zato mislim, da je to bistvena izboljšava in upam, da bo komisija kmalo predložila tudi predlog eh, za revizijo navodil za uporabo. Hvala lepa, gospa Weisberger, gospa Ruazi, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če govorimo o učinku na okolje vseh zdravil. Od leta 2005 je Evropa vzpostavila merila za izdanje dovoljenj za dajanje na trg na podlagi treh meril, ki temeljijo na kakovosti. Vendar ničesar ni bilo povedanega o vplivu zdravil na okolje. Zato je pomembno, da se lotimo teh zadev resno, ker ostanke zdravil, produkte, proizvodne zdravil najdemo v rastlinah, v zemlji in vse posod. In vseeno smo se o tem že veliko krat eh, pogovarjali, govorili smo o direktivi, o farmakovigilanci in eh, od tem mislim, da bi bilo treba povedati nekaj tehnega, vsaj v obliki uvodne izjave. In vključiti aktivne tudi agencijo za okolje in države članice, da bi se vsi bolje zavedali resnosti tega pojava ter ustrezno spremenili zakonodajo držav članic na tem področju. Od držav članic torej zahtevamo, da se izboljša stanje zadev na tem področju, ker to tudi vpliva na zdravstveno stanje ljudi nasploh, ne samo jemanje zdravil. Hvala lepa. In sedaj gospod Dorfman za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Seveda je pomembno, da imamo danes tukaj to razpravo. In uh, Dovolite mi, naj se osredotočim na pomembno temo, kot je večjezičnost eh, in eh, tudi možnost obveščanja jezikovnih eh, manjšin, ki morajo prav tako imeti dostop do informacij. Informacije o zavilih morajo biti na voljo povsod, In tudi v navodilih za zdravila moramo upoštevati čisto vse jezike, ki se uporabljajo na ozemlju Evropske unije. Sicer lahko leta postanejo res nevarna. Treba je vzpostaviti ustrezno zakonodajo, ki bo zagotovila vsem možnost dostopanja do konkretnih podatkov, do ustreznih informacij v jeziku, ki si ga sami izberete. In prav tako bi bilo treba zagotoviti vse skrajšane informacije v vseh jezikih Evropske unije. Hvala. Muchas gracias. Estera. Hvala lepa. Tiene la palabra por un minuto el señor Rossi. Zdaj pa gospod Rossi, eno minuto, izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, strinjamo se s tem, kar pravi poročevalka namreč poudarja pomen preverjanja varnosti zdravil. Izboljšati je treba tudi preglednost na področju farmakovigilance. Lega Nord je izpostavila predvsem naslednje elemente. V prvo vrsto je treba postaviti vse potrošnike. V podatkovne baze je treba navesti tudi vse možne stranske učinke. Države članice morajo poskrbeti za farmakovigilanco. Same morajo predeliti tudi, kakšna so tveganja in kolikšno tveganje še je smiselno prevzeti. Države članice in zdravstveni organi morajo poskrbeti za varnost bolnikov. Nažalost pa v Evropski uniji prihaja do zlorab zdravil, zlasti glede na to, da se prebivalstvo stara in da ljudje živijo vse dlje. Pogosto pride do neželenih alergičnih reakciji, ki že tako ali tako bolne osebe še bolj ošibijo. Ta vprašanja so težko razrešljiva. Zapleteno je tudi vprašanje kemičnih komplikacij pri zdravilih. Gre namreč za kemična zdravila. Zato bi morala Evropska unija poskrbeti za to, da so državljani ustrezno obveščeni o tem, kako je treba uporabljati zdravila. Hvala. Hvala lepa, gospod Rosi. Zdaj pa gospod Šnenhart, ena minuta. Ja, Če pomislimo, da smo lani začeli obdobje, novo parlamentarno obdobje imamo v mislih in kaj smo naredili v vsem tem letu, vidimo, da smo naredili veliko. In tako smo lahko veseli, da nam poročevalci dajo možnost, da dosežemo dogovor v prvem branju. Nekoliko pa sem presenečen, ko vidim, da se države članice končno rekle ja za vzpostavitev podatkovne baze. In nekaj, na nekaj bi vas želel opozoriti. Prosil bi komisijo, da bi naredili več v zvezi s podatkovno banko in podatkovno bazo. In Evropa, hier ste wichtige. Menimo, da v Evropi že imamo dobre pogoje, bi pa rad posvaril pred tem, kar nam javljajo naši državljani, to pa gre za stanske učinke. Potrebujemo podatkovno banko, ampak čisto vsakdo, ki kritizira, nima pravice, da bi to tudi dokumentirali. Hvala lepa, gospod Šnelhardt. Gospod Rike, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, zelo kratek bom. Najprej bi, rad, bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so delali pri tem vprašanju. Tematika je bila precej zapletena. Gre za noskrižno farmako vigilanco. Vertikalno gledano je to poročilo zelo izčrpno, obravnava proizvode, vendar velika večina težav prihaja zaradi navskrižnega jemanja zdravil. Ponavadi bolniki v okviru zdravljenja jemljajo več zdravil in e, uporaba enega zdravila vpliva tudi na drugo zdravilo in tako naprej. Vse te podatke v zvezi z noskrižno uporabo zdravil in možnimi posledicami in neželenimi učinki bi morali unesti v ustrezno banko podatkov. Kajti bolniki pogosto jemljajo zdravila na, na recept in tudi druga zdravila ali pripravke, ki naj bi jim pri tem pomagali. To pa jim je včasih lahko škodo. In škoda je, da nimamo na voljo take podatkovne baze, kjer bi bili vsi ti elementi vsebovani. Hvala. Hvala lepa. Gospod Rike. Zdaj pa v imenu sveta dajem besedo gospodu Šastelu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, samo par besed. Najprej bi rad čestitev gospe McEwan in tudi različnim poročevalcem, soporočevalcem ter komisiji in španskemu predsedstvu za opravljeno delo. Sporazum, ki smo ga dosegli, je uravnotežen, vendar je bistvenega pomena za evropske državljane. S tem smo pravzaprav konkretno pokazali, kako Evropska unija prinaša dodano vrednost v vsak dan naših državljanov. Pokazali smo tudi, da bo izvajanje teh določb zmanjšalo število primerov, ko je bolnik utrpel posledice zaradi stranskih učinkov zdravil in bil prisiljen oditi v bolnišnico. Tako da smo zelo veseli z rezultatom, ki smo ga dosegli v prvem branju. Pravila so jasna in zelo učinkovita tudi na področju farmakovigilance. Upam, da bomo lahko do konca belgijskega predsedstva sklenili tudi sporazum pri drugih vprašanjih iz zdravstvenega svežnja. Seveda se je svet pripravljen pogajati s parlamentom in s komisijo pri vseh teh zelo pomembnih vprašanjih za evropske bolnike, za evropske državljane. To so vsa vprašanja, ki se pojavljajo na področju farmacije. Hvala. Hvala lepa, gospod Častel. Zdaj pa dajem besedo komisarju Tajanju. Hvala, gospod predsednik che si è svolto oggi con la partecipazione di tanti. Hvala lepa. Današnja razprava, v kateri je sodelovalo toliko poslancev in poslank, jasno kaže na to, da je sporazum, ki smo ga dosegli Evropske institucije, dober. S tem smo poslali kot institucije tudi zelo jasno sporočilo državljanom Evropske unije. To sporočilo bo okrepljeno tudi z vsemi sporazumi, ki jih bomo dosegli v prihodnosti tudi sporazum v zvezi s tem, katere informacije naj se posredujejo bolnikom. Danes je v razpravi bilo večkrat omenjeno število mrtvih zaradi nezaželenih stranskih učinkov zdravil. Tudi pri tistih zdravilih, ki so proizvedena ob neupoštevanju vseh standardov. Danes je eden izmed kolegov prišel v dvorano svojo pravkar rojeno hčerko in mislim, da je to dober znak, kaj ti kaže, da v Evropi obstajajo mladi. Dobro je tudi, da je v parlamentu možno govoriti v svojem maternem jeziku. Prav je tudi, da se na področju uporabe zdravil zagotovi vse ustrezne informacije v maternem jeziku, tako da bodo bolniki, ki uporabljajo določeno zdravilo, lahko v svojem jeziku prebrali navodila za uporabo. Hvala lepa tudi kolegici Vrnjo, ki je spostavila te pomisleke. Še enkrat hvala lepa tudi vam za zahvalo Evropski komisiji. Gospodali danes nažalost ni mogel priti sem, ampak zagotovo ga bomo obvestili o današnji razpravi. Posredovali mu bomo tudi vse pripombe kolegic in kolegov, ki so se oglasili v današnji razpravi. Komisija se vam res prisrčno zahvaljuje, kajti skupaj smo uspeli poslati zelo jasno sporočilo sodržavljanov v Evropski uniji kar pa zadeva vprašanje, ki ga je spostavila gospa Rivazi v zvezi s pravili glede tvegan, ki jih prinašajo zdravila na okolje in posledic, ki jih prinašajo, pa bi rekel, da je treba upoštevati tudi vprašanje varovanja okolja. Od Evropskega parlamenta sem slišal, da pričakuje, da bo komisija pripravila sporočilo oziroma nek dokument o tem, kako zdravila vplivajo na okolje. Zato bi res pozval vse poslanke in poslance, da upoštevajo tudi okoljske vidike, tako kot je to upoštevala komisija v svojem sporočilu in v zakonodajnem predlogu, ki smo ga predstavili v okviru zdravstvenega svežnja že decembra 2008. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Tudi jaz bi se želel zahvaliti in čestitati gospodu Renzoliju. To je res dober primer, kako ste uskladili delovno in zasebno življenje in vseeno pripravili odličen rezultat. Gospa McEwen, imate besedo za zaključek razprave. Hvala, gospod predsednik. Najprej naj se odzovem na nekaj točk, ki je bilo izpostavljenih. Nekaj kolegov je govorilo o transparentnosti. To, kar smo dosegli, je res velik dosežek pri povečanju transparentnosti. Preko spletnega portala bodo zdaj rezultati na voljo in to je veliko povečanje transparentnosti. Glede neodvisnosti dela pri farmakovigilanci, zdaj imamo ločeno dovoljenja od farmakovigilance. Zdaj pa je farmakovigilanca tista, ki pripravlja priporočila in ta se lahko potem ne upoštevajo le ob zelo močnih argumentih. Veliko je treba narediti in potrebovali bomo veliko večino pri glasovanju jutri. Pripraviti je treba tudi brošuro za to, da se soočimo z različnimi negodovanji javnosti in uradnih institucij. Želimo sodelovati, želimo sodelovati z vsemi, zato da pripravimo letak. Ampak v letaku ne moramo ustaviti, imeti kar vsega, kar si zamislimo. Se moramo narediti prednostni seznam informacij, ki jih bomo ustavili v letak, zato da bo ta letak, ta brošurica koristna za bolnike. Želimo si videti tudi seznam, eh, simbol plak. In želimo tudi simbole pediatričnih zdravil. Države članice bodo morale upraviti kar nekaj dela pri pripravi spletnega portala, ampak tu je bistvenek pomena, da ljudje dobijo informacije v svojem jeziku.